Dobro jutro vsem skupaj. Naprosim, da zasedete svoje mesta in pripravite glasovalne kartice. Začeli bomo z nekaj enotnimi glasovanji in sicer elektronsko. Okej, so the first vote. Torej, prva točka za glasovanje je on uh, the provisional agreement je začasni dogovor o žganih pijačah. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. and closed. Konec glasovanja. Sprijeto. Drugo glasovanje se nanaša na ponovno začasni dogovor glede izpustov CO2 za nova lahka gospodarska vozila. Glasujte, prosim. And it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Now we vote on the provisional agreement. Zdaj pa zažasni sporozum. O enkratni uporabi plastike. Glasujte. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Now we are uh, voting on a draft motion for resolution. Zdaj pa imamo osnutek resolucije glede različnih nasprotovanj o gensko spremenjenih organizmih. Glasujte, prosim. And it's closed. Konec glasovanja. Sprijeto. spet nasprotovanje, tokrat gre za koruzo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Še ena genska spremenjena koruza, MON 87403. Glasujte, prosim. and it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj imamo gensko spremenjen bombaž. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. tukaj bomo glasovali o vprašanju za vse odgovor glede strategije za dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Gre za vprašanje za ustni odgovor komisiji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja in sprijeto.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 Zdaj pa osnutek mnenja glede izvajanja pravnih določb in skupne izjave, ki omogočajo parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami. Začenjamo s kompromisnim amandmajem 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Amandma 8 za? Proti? vzdržani, zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani vzdržani. EKR je za, potem je sprejeta. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 30 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 31. V dveh delih. Prvi del, kdo je za. Proti. Preverjamo. Prvi del preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Drugi del, kdo je za. Proti vzdržani sprijeto. Amandma ena za proti vzdržani sprijeto. Končno glasovanje elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa osnut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 333 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprijeto. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amadma 29 za, proti, vzdržani, preverjamo. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 261 je brezpredmeten, nadaljujem. Za 277, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili 277. Closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 278 za, proti, vzdržani sprijeto. 283 in Agrid 34 za, proti, vzdržani sprijeto. 292 za, proti, vzdržani zavrnjeno kompromis 5 za, proti vzdržani sprijeto. Agri 40 za, proti vzdržani sprijeto. Naslednji je brezpredmeten, kompromis 5a za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprijeto. Odlično delo, gospod Bonafé, veliko kompromisov. 339 za, proti, vzdržanje sprijeto. 340 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 341 za, proti, vzdržanje sprijeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržanje sprijeto. 353 oziroma ne, kompromis 14 za, proti, ozdržani, sprijeto. 353 za, proti. Je le se za ali proti? Za, potem je sprijeto. Agri 46 za, proti, vzdržani. Je les, ne vidim, ste za potem je sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Širim 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 391 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 15 za, proti vzdržani sprijeto, 395 za, proti vzdržani sprijeto, 396 za, proti vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti vzdržani sprijeto, 398 za, proti vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti vzdržani sprijeto, 399 za, proti vzdržani sprijeto, proti, vzdržani sprejeto, 400 za, proti, vzdržani sprejeto, agri 53 za, proti, vzdržani sprejeto, ta je brez predmetem, 404 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za proti vzdržanji sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 408 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 409 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 410 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 411 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto, agri 55 za, proti vzdržani sprejeto, agri 56 za, proti vzdržani sprejeto, 66 za, proti vzdržani zavrnjeno, 67 ne glasujemo, kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 13 za, proti vzdržanje sprejeto. Štiristo za, proti. LS je za ali proti? Potem je sprejeto. 430 za, proti. Vzdržanje sprejeto. 78 za, proti. Sprejeto. 631 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržan je sprijeto. 82 za, proti, vzdržan je sprijeto. 434 za, proti, vzdržan je sprijeto. 84 za, proti, vzdržan je sprijeto. 437 za, proti, vzdržan je sprijeto proti, vzdržanje je zavrnjeno, 438 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno, 88 za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprijeto. 439 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno vzdržani sprijeto, 640 za, proti, vzdržani sprijeto, 641. Glesujemo dodatkov, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 643 za, ne, ta odpade, 644 za, proti, vzdržani sprijeto, 92 e, za,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 Agri ena, kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 126 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 127 za. Proti. Ele za ali proti. Sprejeto. 130 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, vzdržani sprejeta. 144 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani. Zeleni, guje, niste glasovali. 151 za, proti proti, vzdržani sprejeto. 152 dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani sprejeto. 8 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 155 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 156 proti, vzdržanje je zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 170 za, proti vzdržani zavrnjeno. 171 za, proti vzdržani sprijeto. Agri 17 za, proti vzdržani zavrnjeno. 172 za, proti vzdržani sprijeto. 175 v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 176 za proti vzdržani zavrnjeno. 177 v dveh delih, prvi del za pro, sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 178 za proti vzdržani zavrnjeno.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 ustnem predlogu ne, potem bomo glasovali z ustnim predlogom spremembe, kdo je za Agri 18 z ustnim predlogom za proti vzdržani sprejeta. 179 za, proti zavrnjeno. 180 za, proti vzdržani sprejeta. 181 za, proti, vzdržani, sprijeto, 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 193 za, proti, vzdržani, sprijeto, 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, proti vzdržani, zavrnjeno. Agri, 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Agri, 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 195 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 196 za in Agri 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 198, 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 199 za, proti, vzdržani, sprijeto. 200 za, proti vzdržani sprejeto. We vote? We vote. 201, who is in? 201 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto. 202 za, proti vzdržani zavrnjeno. 203 za, proti vzdržani zavrnjeno. 204 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 200, agri 25 za, proti, vzdržani, sprijeto. 210 za, proti, vzdržani, sprijeto. 221 in agri 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdržanje je sprejeto in končno glasovanje, elektronsko glasujte, prosim. And it is closed. Konec glasovanja, sprejeto. Now we are voting on a draft report. Zdaj pa osnutek poročila glede izvajanja direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu.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 proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto. 75 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 30 za, proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti vzdržani sprejeto. 39 za, proti vzdržani sprejeto. Imko 10 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani sprejeto in ko 2 za. Ne, ne glasujemo o tem. Kompromis 22 za proti vzdržani sprejeto. 23 za proti vzdržani sprejeto. 24 za proti vzdržani sprejeto. Amandva 102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 je omaknjen. Kompromis je 29 za, proti vzdržani sprejeto. 123 za, proti vzdržani zavrnjeno. 136 za, proti vzdržani sprejeto. 137 za, proti vzdržani sprejeto. 138 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, 139 za, proti vzdržani sprejeto, 140 za, proti vzdržani sprejeto, 143 za, proti vzdržani sprejeto, 145 za, proti vzdržani sprejeto, imko 9 za, proti vzdržani sprejeto, 147 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani sprejeto, 154 za proti. Bomo preverili. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 156 za, proti vzdržani sprejeto, 157 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 36 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 37 za, proti vzdržani sprejeto. 163 za, proti vzdržani sprejeto. 164 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 38 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 42 za, proti vzdržani sprejeto. 40 za, proti vzdržani sprejeto. 41 za, proti vzdržani sprejeto. 181 za, proti vzdržani sprejeto. 183 za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko 13, 2 proti vzdržani sprejeto. 184 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 6 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. 14 za, proti vzdržani sprejeto. 13 za, proti. Je LS proti? Bomo preverili. Glasujte, prosim. Zavezništvo čez meje politične skupin. Kompromis štiri za proti vzdržani sprijeto. Pet za proti vzdržani sprijeto. 23 za proti vzdržani sprijeto. Kompromis šest za proti vzdržani sprijeto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 kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 46 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto,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 kompromis 19 za, proti vzdržani. Sprijeto. M kot C2, kdo je za? Ne, ne glasujemo. Ne bom strajala. Amadma 1, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1, kdo je za, proti vzdržani. Sprijeto in končno glasovanje. Elektronsko glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprijeto čestitke za toliko kompromisnih predlogov in tudi za glasovanje. Now we vote on a draft report on implementation of Directive 2128 on the sustainable use of izvajanje direktive 2928 o trajnostni uporabi pesticidov. Začenjamo z amandmaj 55 za, proti, vzdržani, sprijeto. Agri 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 14 za, proti, sprijeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani, sprijeto. 67 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 67. Glasujte, prosim. Mogoče so me eh, ali spravili do napake. Sprijeto. Kompromis 2. Proti vzdržani sprijeto. Agri 26 za. Proti vzdržani sprijeto. Kompromis 3 za. Proti vzdržani sprijeto. Kompromis 12, kdo je za, proti vzdržani sprijeto. 87 za proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 90. Po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Drugi del za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani sprejeta. 96 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 100 za, proti. Liberalci so za, proti, proti potem je zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 111 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, preverjamo.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 proti. Vzdržanje sprijeto. 147 za, proti, zavrnjeno. 148 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Vzdržanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 vzdržani, zavrnjeno. Je le za ali proti? No, potem je sprijeto. 162 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. 197 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno. 198 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani. Sprijeto. 167 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 168 za, proti vzdržani zavrnjeno. 169 za, proti vzdržani zavrnjeno. 170 za, proti vzdržani zavrnjeno. 174 za, proti vzdržani zavrnjeno. 178 za, proti vzdržani zavrnjeno. 188 za, proti vzdržani zavrnjeno smo vzdržani, zavrnjeno. 194 za, proti, zeleni, za ali proti. Še enkrat 194 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 za, proti. Različno glasujete po političnih skupinah. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprijeto. 201 za, proti, vzdržani, sprijeto. Leščak. Preverjamo, 201 out of curiosity. <laughs> Mr. Hausling is not happy. Gospod Hoisling ni posebno zadovoljen, konec glasovanja. It's closed. And it is adopted. Sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 18 za proti vzdržanje sprejeto. 205 za proti vzdržanje sprejeto. 206 za proti vzdržanje sprejeto. 207 za proti vzdržanje zavrnjeno. 221 za proti vzdržanje sprejeto. 225 z dodatkom. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 223 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 237 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 241 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 242 za, proti vzdržani zavrnjeno, 243 za, proti vzdržani sprejeto, 245 za, proti vzdržani zavrnjeno, 247 za, proti vzdržani zavrnjeno, 246 za, proti vzdržani zavrnjeno, 248 za, proti vzdržani sprejeto, 250 in 251 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 252 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 253 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 255 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 256 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 257 za, proti, proti vzdržanje sprijeto. 358 in A gre 39 za proti vzdržanje sprijeto. 260 za proti vzdržanje sprijeto. A gre 35 za proti vzdržanje sprijeto. 262 za proti vzdržanje. Preverjamo. Glasujte, prosim. gospod Stas. Zaradi vas to preverjam. Konec glasovanja in sprijeto. Celo se je, kot da so zeleni proti. Agri 17 za, proti, vzdržani, sprijeto. Agri 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprijeto. Agri 40 za, proti proti vzdržanje sprejeto. 39 za, proti vzdržanje sprejeto. 40 za, proti vzdržanje sprejeto. 41 za, proti vzdržanje sprejeto. 42 za, proti vzdržanje sprejeto. 43 za, proti vzdržanje sprejeto. 44 za, proti je vzdržani sprejeto, 45 za, proti je vzdržani sprejeto, 46 za, proti je vzdržani sprejeto, 49 za, proti je vzdržani zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, sprijeto. 1 za, proti, vzdržani, sprijeto. 3 za in 4 za, proti, vzdržani, sprijeto, 5 za, proti, vzdržani, sprijeto, ali ne, zeleni ste za ali proti, za, potem je sprijeto, 6 in 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, 8 in 9 je za, proti, vzdržani, sprijeto, 10 za, proti,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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 23 za, proti, zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, sprijeto. In še končno glasovanje, elektronsko glasujte pa vsem. Konec glasovanja. In sprijeto. Dobro. Sedaj pa bomo glasovali o razrešnici. Najprej Evropska komisija. Povejte, če menite, da bi lahko glasovali v sklopu. Predlog spremembe 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2. Za, proti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 proti vzdržani zavrnjeno, 2 za proti vzdržani. Ali delali ste proti? Zavrnjeno. 3 za proti vzdržani zavrnjeno. 4 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog sprejembe 5 v dveh delih. Prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, alde je proti ali za. No, naj odgovorijo oni sami. Proti, zavrnjeno. Sedem za, za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Preverimo 6. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Ja, rekli ste, ste proti. Sprejeta. Predlog spremembe 9 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj še končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Sedaj pa razrešnica za Evropsko agencijo za okolje. Tri glasovanja, predlog spremembe 1, 2 in 3. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In končno elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. In sedaj naslednje glasovanje Evropska agencija za kemikalije. Preglasujem ena za, proti vzdržani zavrnjeno, dve za, proti vzdržani zavrnjeno, tri za, proti vzdržani sprejeto, štiri za, proti vzdržani sprejeto, pet za, proti vzdržani zavrnjeno. In še končno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ema, štiri glasovanja, glasujemo vseh skupaj, ena, dva, tri, štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še končno elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa razrešnica za Evropski center za preprečevanje in obladovanje bolezni ECDC. Štiri glasovanja skupaj, ena, dva, tri, štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še končno elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In to mi je uspelo še pred 11 uro. Hvala lepa za vaše sodelovanje. 1115 in 1. Ob 11. in 15 minut bo prišel minister za kmetijstvo v imenu romunskega predsedstva. Torej 15 minut premora bomo imeli. Hello everyone. Let's uh, start our Dobar dan. Nadaljujemo za našo sejo. V veliko veselje mi je, da je z nami minister za kmetijstvo iz Romunije, države, ki trenutno predseduje Evropski uniji in sicer prvič čestitke Romuniji za to predsedstvo. Prepričani smo, da bo to uspešno predsedstvo. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami in da se bomo v odboru ENVE pogovarjali o temah, ki so del skupne agende za kmetijstvo in okolje. Brez nadaljnega. naj vas povabim, da predstavite svoje prioritete. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospodina in hvala lepa za eh, ta uvodni govor. Hvala lepa za besedo in hvala lepa, da ste mi zagotovili svoje sodelovanje. Začel bom z svojo predstavitvijo. predstavitvijo, ki mislim, da jo moram podati tukaj v vašem odboru. Spoštovani člani odbora za okolje, spoštovani poslanci, dame in gospodje, v veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes tukaj z vami in da lahko spregovorim o prioritetah romunskega predsedstva. Rad bi vam posredoval pozdrave romunskih kmetovalcev, naših potrošnikov in pa vseh tistih, ki uživajo sadave agroživilske politike, ki jo sprejemate tudi tukaj. Prvič ima Romunija predsedstvo Evropski uniji, 12 let natančno po našem prestopu in čaka nas zelo težavno obdobje z številnimi izzivi za Evropsko unijo naj vam zagotovim, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da prispevamo k napredku evropskega projekta. Vrhunsko srečanje v Sibiju 9. maja bo pomemben trenutek za oblikovanje prihodnosti Evropske unije, Združene Evropske unije, bolj demokratične in eh, bolje povezane Evropske unije to bo tudi priložnost, da evropske državljane bolje seznanimo z rezultati doseženimi na ravni Evropske unije in hkrati bo to tudi priložnost, da ukrepimo evropski projekt. Želimo predsedstvo, ki se bo osredotočalo na državljane. Torej moramo bolje obveščati naše državljane o tem, kaj je evropska agenda in moramo jih seznaniti z našimi rezultati. Romunija si bo prizadevala, da doseže konkretne rezultate in da zagotovi eh, prednosti močne in povezane Evropske unije za vse državljane. Romunsko predsedstvo si bo prizadevalo za spoštovanje načela kohezije, med državami članicami, regijami in pa mesti. V središče svojega predsedovanja smo postavili kohezijo kot skupno evropsko vrednoto. Naše prioritete, prioritete pa temelijo na eh, štirih stebrih. Evropa konvergenčnosti, Evropa varnosti, Evropa kot globalni akter in Evropa skupnih vrednot. V okviru prvega stebra, torej v okviru Evrope konvergenčnosti, želimo zagotoviti pravičen razvoj za vse državljane in pa države članice. Ukrepiti želimo konkurenčnost in eh, premustiti razlike v eh, razvoju. Eh, poleg tega želimo spodbujati boljšo povezanost in pa digitalno gospodarstvo. Želimo pa tudi uskladiti našo industrijsko politiko. V okviru drugega stebra želimo zagotoviti varno Evropo in to lahko dosežemo z boljšo kohezijo v Evropski uniji. Skupaj se moramo spopadati z varnostnimi izzivi, ki ogrožajo varnost naših državljanov in uspodbujati moramo pobude za sodelovanje na tem področju. Kar zadeva tretji stebr, je naš skupni cilj Evropa kot eh, globalna akterka. Okrepiti želimo ulogo eh, Evrope na mednarodni ravni z izvedbo eh, globalne strategije strategije. Želimo vzpodbujati širitveno politiko in pa dejavnosti Evropske unije v sosedstvu. Poleg tega želimo zagotoviti spoštovanje globalnih zavez Evropske unije. Sedaj pa k četrtemu stebru. Naš splošni cilj je, da ukrepimo solidarnost in pa kohezijo v Evropski uniji in sicer želimo spodbujati eh, politike boja proti diskriminaciji, politiko zagotavljanja enakosti med moškimi in ženskami, zagotoviti pa želimo tudi udeležbo evropskih državljanov v evropskih razpravah. Romunsko predsedstvo bo prispevalo k vzpostavitvi temeljnih načel za večletni finančni okvir 2021 do 2027. Prihodni večletni proračun bo moral zagotoviti Uniji potrebne finančne vire za zagotovitev ciljev v naslednjih sedmih letih. Naše predsedstvo Evropski uniji, tako na politični, kako tudi na tehnični ravni, pa tudi sodelovanje z Evropskim svetom, Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo, bo ključnega pomena za končni rezultat pogajan o novem finančnem okviru. Vzpodbuditi želimo večjo konvergenčnost v Evropski uniji. To je naša prioriteta in temelj za napredovanje vseh drugih evropskih politik. Pomen Evropskega parlamenta, ki neposredno predstavlja evropske državljane, zelo dobro poznam. Tudi sam imam dolge parlamentarne izkušnje, bil sem član nacionalnega parlamenta 12 let in eh, tudi član odbora za kmetijstvo v romunskem parlamentu. Štiri leta sem temu odboru celo predsedoval. Naj vam zagotovim, da sem pripravljen sodelovati z vami in sicer na konstruktiven in pa učinkovit način. Želim, da bi dosegli čim več napredka na zakonodajnem področju še pred evropskimi volitvami. V eh, tem duhu sodelovanja sem tudi sestavil svojo ekipo. Rad bi se zahvalil kolegici Elizabet Köstinger in njeni ekipi za vsa prizadevanja in za vse. Eh, dosežke. Rad bi čestitev tudi tebi, draga Edina, in eh, tvojim kolegom za pragmatičen pristop k pogajanjem o zakonodajnih aktih. Upam, da bomo nadaljevali z našim odličnim sodelovanjem tudi v prihodnosti biti moramo tako realistični, kakor tudi pragmatični, glede na to, da imamo na voljo le malo časa, da dosežemo sporazum in da zaključimo vse zakonodajne postopke pred eh, evropskimi volitvami. Čas eh, ni naš prijatelj in za vse inštitucije bo to velik izziv, ampak pripričan sem, da nam bo uspelo. Računam na dobro organizacijo in pa na konstruktiven duh eh, v telesih Evropskega sveta. Upam, da bomo zagotovili večjo udeležbo evropskih državljanov eh, v evropski politiki. To je za nas pomemben cilj. Evropska unija ima najviše standarde na področju prehrane na svetu in eh, tudi varstvo okolja in zagotavljanje dobrobiti živali je vedno v srču evropskih politik. Naši državljani pričakujejo, da bodo prehrambeni proizvodi varni, da bodo proizvedeni na okolju prijazen način. Pričakujejo, da bomo uspodbujali inovacije in pa konkurenčnost. Želijo zakonodajni okvir, ki bo vse te želje upošteval in ki bo omogočil boljšo udeležbo evropskih državljanov v procesu sprejemanja odločitev. Na ta način bi lahko ukrenili okrepili tudi zaupanje naših državljanov v evropsko politiko. Preglednost in pa eh, trajnost evropskega sistema prehranske verige je ključnega pomena. To so dejali eh, tudi evropski državljani. Zaradi tega jih je potrebno vključiti v postopek sprejemanja odločitev. Naše odločitve temelijo na mnenju EFSE. EFSA mora ostati neodvisna in objektivna, zagotavljati mora utemeljeno znanstveno mnenje, kajti zagotoviti moramo dostop do visokokakovostnih znanstvenih študij. In vse to želimo vključiti tudi v predlog Evropske komisije. Evropska komisija nam zagotavlja, da želijo sistem izboljšati, ga okrepiti in eh, da želijo izboljšati tudi zaupanje v eh, ta zakonodajni okvir. Poleg tega mora znanost imeti večjo vlogo. To pa so tudi naše želje in pripravljeni smo aktivno sodelovati pri doseganju teh ciljev. Pregledali smo predloge sprememb Evropskega parlamenta in Ko smo primerjali te predloge sprememb z predloge sveta, smo ugotovili, da se strinjamo glede ključnih tem, čeprav smo mogoče včasih izbrali drugačen pristop. Rad bi se zahvalil gospe Pilar Ajuzo, poročevalki za to temo, za njeno razpoložljivost in pa za hitro vključitev v pogajanja o tem zelo pomembnem dosjeju spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani člani odbora Envi. Vabim vas, da z nami sodelujete, da nam zagotovite podporo, kajti ta bo ključnega pomena, če želimo doseči sporazum do srede februarja. Nadaljevati moramo z konkretnimi pogovori v skladu z cilji, ki si jih je zastavila Evropska komisija. To je ključnega pomena, če želimo, da bi bila ta uredba sprejeta na marčevskem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburgu. Zdravje živali ostaja eden izmed pomembnih ciljev in to je pomembno tudi za gospodarsko rast v državah članicah in pa Evropski uniji kot celoti. Zato bo Evrop romunsko predsedstvo nadaljevalo z pogovori o temeljnih boleznih eh, in eh, zagotovili bomo tudi večjo preglednost. Eh, afriška Afriška prašičja kuga, s katero se Evropska unija sooča z od leta 2014, je velik problem in potrebno je zagotoviti zadostna sredstva za eh, spopadanje z gospodarskimi in pa družbenimi posledicami. S tem se bomo ukvarjali tako v svetu, kakor tudi na ministerski konferenci, ki bo potekala v Bukarešti na to temo. Poleg tega se bomo pogovarjali tudi o drugih živalskih boleznih. Na tehnični ravni bo romunsko predsedstvo nadaljevalo z pogovori o enotnem pristopu k okrepitvi preventivnih dejavnosti Evropske unije. Države članice morajo te preventivne ukrepe izvajati na usklajen način. Še prav posebej se bomo posvetili preprečevanju nastanka bolezni in pa uh, zaščiti živali. Še eno pomembno temo želimo obravnavati tekom romunskega predsedstva in sicer napredek, ki je bil dosežen pri izvajanju akcijskega načrta Evropske unije za boj eh, proti. Eh, odpornosti mikrobov na zdravila. Želimo enoten pristop, tako imenovani One Health Approach. Romunija bo določila naslednje korake, ki eh, so potrebni v Evropski uniji za uspešen boj eh, proti tej odpornosti mikrobov. Organizirali bomo tudi ministersko konferenco v uh, Bukarešti. Dobrobit živali bo ravno tako v središču naše pozornosti v svetu Evropske unije. Pregledali bomo poročilo Evropskega računskega središča o uh, dobrem počutju živali v Evropski uniji. Ogledali si bomo tudi spoštovanje ciljev in pa izvajanje ciljev. To poročilo je bilo objavljeno 14. novembra 2018. Sprejeli pa bomo tudi zaključke sveta na to temo. Izvoz živih živali ostaja pomemben vir prihodka za evropske kmetovalce in romunsko predsedstvo bo nadaljevalo z eh, pogovori na tem področju. Želimo namreč najti rešitve in pa podpreti eh, dobre prakse pri eh, prevozu živali, še prav posebej po morju. Organizirali bomo tudi konferenco v Bukarešti in sicer junija. Fitosanitarni sektor je ravno tako pomemben. Na ta način namreč želimo zagotoviti eh, varstvo gozdov, eh, rastlin in eh, biotske raznolikosti zaščititi želimo rastline pred škodljivci, poleg tega pa želimo zagotoviti tudi varno trgovino z učinkovitimi ukrepi, ki preprečujejo širjenje bolezni rastlin na območju Evropske unije. Tukaj ne gre zgolj za zaščito polščin, ampak tudi za zaščito flore na splošno želimo bolj praktično sodelovanje med Evropsko unijo in IPPC in sicer v okviru strategije 2020 do 2030. Dejavnosti na področju fitosanitarne zaščite so še prav posebej pomembne. Sedaj, ko smo odkrili, kako visoko je fitosanitarno tveganje eh, zaradi hitrega širjenja oziroma pretoka rastlin eh, in pa državljanov. Ustrezna zaščita rastlin bo zagotovila možnosti za rast in razvoj. Veliko je škodljivcev, ki ogrožajo globalno prehransko verigo, pa tudi proizvodnjo živil pomembna pa je tudi biotska raznolikost eh, in pa rastline na splošno. Ksilela fastidioza povzroča veliko škodo eh, drž, rastlinem gostiteljicam eh, v Ameriki, Aziji in pa Evropi. Če bomo preprečili širjenje škodljivcev na nove države in regije, potem bomo dolgoročno lahko zagotovili, ustrezen nadzor in na ta način bomo preprečili širjenje bolezni. Imamo dve uredbi o zdravju rastlin in sicer 2016 skozi 2031 in v uradnem nadzoru 2017 skozi 625, ki predstavljate del svežnja z naslovom pametnejša zakonodaja za varno prehrano gre pa tudi za ukrepitev upravnih eh, kapacitet, zmogljivosti nacionalnih organov. To je ključnega pomena. Tudi za Romunijo to pobudo je podala Boldarija tekom svojega predsedovanja. In zaradi tega bomo podali tudi naslednje predloge do decembra 2019. Romunsko predsedstvo pa želi vzpodbujati tudi dialog na eh, temo rastlin, želimo vzpostaviti sodelovanje med eh, proizvajalci, eh, distributerji, prodajalci in pa eh, splošno javnostjo. To je ključnega pomena, če želimo razumeti, kako zelo nevarni so škodljivci za rastline in kako zelo pomembno je, da jih zaščitimo. Zaradi tega mislim, da potrebujemo tudi globalne standarde za zdravje rastlin. Vzpodbujati moramo trajnostno proizvodnjo in pa stroškovno učinkovitost. Mednarodno leto zdravja rastlin 2020 je pomembna pobuda in zaradi tega bi se morali že začeti pripravljati na otvoritev tega dogodka leta 2019. Do maja, ko bo potekala seja fitosanitarnih inšpektorjev. Želimo pregledati vse dejavnosti, ki jih pripravljajo države članice za to mednarodno leto zdravja rastlin. Želimo poskrbeti za boljše sodelovanje med različnimi organizacijami za zaščito rastlin, med eh, politiki in pa državljani. Želimo se namreč dogovoriti glede konkretnih dejanj, s katerimi bi lahko poskrbeli za korenite spremembe v regijah. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in sem vam na voljo za morebitno vprašanje. Najlepša hvala, gospod minister, za vašo predstavitev. Tako sedaj, kolegi, kot običajno, pa bomo začeli s prvim krogom vprašanj dve minuti dobijo koordinatorji in pa predstavniki političnih skupin. Potem pa bo minister odgovoril na ta prvi krok vprašanj in sledil bo drugi krok vprašanj z drugimi poslanci. Torej, prvi krok, gospa Grostet. Merci beaucoup. Je suis là. Najlepša hvala, gospod minister, da ste prišli v naš odbor in vi, vaše predsedstvo, bo sledilo tudi napredko pri pogajanjih v okviru naslednje skupne kmetijske politike. Kot veste, se, si naš odbor prizadeva na področju varstva okolja, pa tudi na področju zagotavljanja zdravja rastlin in živali. Zanima me, kakšna so tveganja pri sprejemanju ciljev za okolje. Ne sme priti do nobenega nazadovanja, kar zadeva zahteve, ki so bile zastavljene v obdobju 2014 do 2020. Evropski proračun se ne more osredotočiti samo na podnebje, ampak tudi na biotsko raznolikost in pa na boj proti onesnaževanju. Torej zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s temi različnimi temami. Veliko sem si prizadevala tudi na področju veterinarskih proizvodov. Govorili ste o eh, prašiči kugi in prepričana sem, da bi nam lahko povedali še kaj več o tem, eh, kako gledate na razvoj prašiče kuge v Evropi, katere ukrepe bo sprejel Evropski svet za spopadanje z tem. Poleg tega ste govorili eh, tudi o odpornosti mikrobov na zdravila, o odpornosti na antibiotike. Ali lahko malo natočneje spregovorite o ukrepih, ki jih nameravate sprejeti na tem področju? Najlepša hvala, gospa Grostec. Sedaj pa gospod Brennan. Hvala lepa. Gospa predsedujoča. Podnebne spremembe so velika grožnja in tega se vsi zavedamo v tem odboru. O tem smo že večkrat razpravljali na posreden in neposreden način. In prvo vprašanje, ki ga želim zastaviti, je, čeprav prihajam iz druge eh, politične skupine, je povezano uh, z tem, da imamo v uh, Ameriki predsednika, ki ne verjame v podnebne spremembe samo zato, ker je zapadlo nekaj snega. Ampak podnebne spremembe obstajajo. Evropska unija se tega zaveda in to je v središču našega dela, že prav posebej tukaj v odboru za okolje. In številni sektori po Evropski uniji so dosegli velik napredek pri spopadanju z podnebnimi spremembami, še prav posebej smo znižali izpuste pri proizvodnji energije, ampak na enem področju napredka ni bilo in to eh, je kmetijski sektor. Eh, za to področje zagotavljamo finančna sredstva in slišimo obljube, da bo prišlo do znižanja izpustov, ampak rezultatov še ni, vse ne takšnih, kot bi si jih želeli. Zato me skrbi, da niste omenili podnebnih sprememb v vašem 18-minutnem uvodu. Zelo pozorno sem vas poslušal. Zaskrbljen sem, da romunsko predsedstvo ne meni, da so podnebne spremembe pomembne. Prejeli smo prevod odločitve romunskega senata iz, eh, v zvezi z odločitvijo Evropske komisije na področju skupne kmetijske politike. Iz novembra 2018 eh, romunskim poslancem eh, se podnebne spremembe niso zdele ravno preveč pomembne lahko vam zagotovim, da je to za nas pomembna tema in želel bi si vaše zagotovilo, da boste tekom romunskega predsedstva temo namenjali pozornost in da bo dodelitev sredstev za skupno kmetijsko politiko tesno vezana na spoštovanje podnebnih ciljev. Združeni narodi so nam dejali, da imamo le še tri leta, da zagotovimo rezultate. Čore, če bomo še naslednjih sedem let. Eh, imeli prehodno obdobje, potem ne bomo imeli eh, več kot pet let, torej 13 let, če imamo, pravijo Združeni narodi. Eh, in podnebne spremembe so grožnja, hkrati pa tudi priložnost. Na ta način bi lahko vzpostavili tudi nova delovna mesta, torej to je grožnja, je pa tudi priložnost. Čeprav posebej je to priložnost za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Demesmaker. Ja, meneer de minister, welkom in onze Milieukomisie. Najlepša hvala, gospod minister, in dobrodošli v odboru za okolje. Hvala lepa za vaš podroben uvod. Imam pa dve vprašanje. Prvo vprašanje je povezano z ulogo biotehnologije v kmetijstvu prihodnosti biotehnologija je zelo pomembno inovativno področje tudi za raziskave in razvoj. Jaz sem Flamec, Flandrija je regija, ki eh, daje vzgled eh, na področju biotehnologije in mislim, da bi nove tehnologije lahko prispevale k razvoju na tem področju. Eh, govorim o odpornosti eh, rastlin na recimo sušo. Na ta način bi imeli večji pridelek na manjši površini. In zato se mi zdijo zadnje odločitve Evropskega sodišča razmeroma čudne, kajti Evropsko sodišče je odločilo, da je manipuliranje genoma eh, pravzaprav genetsko spreminjanje organizma. To se mi zdi čudno, kajti na ta način eh, pravzaprav zaviramo inovacije, jih preprečujemo. Kako gledate torej na eh, to odločitev Evropskega sodišča in kakšna je po vašem mnenju vloga biotehnologije v konkurenčnem kmetijstvu v prihodnosti? In zanima me tudi, ali ste predvideli kakšne ukrepe tekom vašega predsedstva? in še zaščita živali med eh, prevozom. Na kratko ste o tem spregovorili. Lansko leto smo eh, sprejeli stališče o izvajanju uredbe 1205, eh, kajti izvajanje te uredbe še nikakor ni zadovoljivo. Lahko bi dosegli veliko več. V programu vašega predsedstva sem našel navedbo varnosti živali na mejah, ne pa pri samem prevozu. Kako je z izvajanjem te uredbe? Ali načrtujete kakšne koli ukrepe v zvezi s tem? Najlepša hvala. Gospa Müller. Spoštovana gospa predsedojoča, spoštovani gospod minister, želim vam vse dobro tekom vašega predsedstva. Čakajo vas težke naloge, kar nekaj pomembnih dosjejev želimo še zaključiti pred evropskimi volitvami in mislim, da nujno potrebujemo vaše sodelovanje. Pri pripravah ogledala sem si eh, vaše prioritete in te se osredotočajo predvsem na velike teme. Upam, da se boste posvetili tudi temam, ki jih obravnava naš odbor. V zadnjih mesecih sem v tem odboru odboru in tudi v odboru PEST delala eh, ravno eh, na področju EFSE in pa zagotavljanja varne prehrane. Nakratko ste spregovorili o EFSE. Jaz sem prišla do zaključka, da imamo v EFSE odlično ekipo, ki odlično upravlja svoje delo. In nujno moramo poskrbeti za to, da izboljšamo finančno podporo EFSI, hkrati pa moramo doseči napredek tudi pri obveščanju o morebitnih tveganjih. To se mi zdi zelo pomembno, kajti na ta način bodo državljani vedeli, ali so naša živila varna in eh, kako potekajo postopki, ki se skrivajo za tem. Vem, eh, da te podrobne teme niso vedno ravno lahke, ampak eh, so pa zelo pomembne in zaradi tega zatem ne moremo nadaljevati po volitvah. Mogoče bi lahko povedali kaj bolj konkretnega o tem. Potem pa bi tudi rada izvedela kaj več o drugi temi, ki me še prav posebej zanima in sicer intenzivno smo delali tudi na področju direktive o pitni vodi in sedaj čakamo na odločitev sveta. Včeraj eh, smo slišali že več eh, na to temo eh, strani vašega kolege, ampak mislim, da je to vaša pristojnost in morda bi nam lahko podali kaj več informacij o tem. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Hojsling. Hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev. Veliko načrtov imate, pa malo časa, tako kot vedno, in poleg tega nas čakajo evropske volitve. Zato kar k vprašanju. Ali menite, da se bo še kaj zgodilo na področju reforme kmetijstva pred volitvami? Kaj ti eh, stališča parlamenta in pa sveta se močno razlikujejo? Zvankuje nam časa za pripravo dobre uredbe lahko se le pridružim kolegu Brennanu. Kmetijstvo mora opraviti svoje na področju boja proti podnebnim spremembam, torej potrebujemo jasen cilj, ki ga pa trenutno nimamo, vsaj jaz menim, da ga nimamo. In poleg tega je. Eh, potrebno tudi eh, ohraniti biotsko raznolikost. In tudi tukaj kmetijstvo igra pomembno vlogo. Ne moremo vsega skupaj prinesti v eh, zaščitena območja, ampak moramo nasplašno v kmetijstvu zagotoviti ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst. In uh, imam še neposredno vprašanje. Veliko je kritik Romunije. In sicer zaradi krčenja oziroma izgube gozdnaste površine v nacionalnih parkih, pa tudi druge. Eh, vaš kolega je včeraj rekel, da situacija ni tako zelo zaskrbljujoča, eh, ampak ne moremo dovoliti, da države članice ne dosegajo ciljev, ki so si jih same zastavile. Torej, moje vprašanje je povezano z izgubo gozdov, upam pa, da je sedaj v Romuniji na tem področju vse v redu. Potem pa je tukaj eh, še zakonodaje za zagotavljanje preglednosti eh, v prehranski verigi. Upam, da bomo ta pogajanja zaključili še pred volitvami. S tem se ukvarjajo v odboru PEST. Mislim, da bi bil dober znak, če bi lahko pri volitvah oziroma v predvolilnem obdobju dejali, ja, da je preglednost zelo pomembna za Evropska unija in da smo tukaj že dosegli rezultate. Upam, da imamo vašo podporo in da bodo pogajanja vodila k dobrim rezultatom. In še zadnja točka. Lahko se pridružim svoji predhodnici. Eh, da je potrebno zagotoviti eh, varstvo živali med prevozom. Kako nameravate to eh, rešiti? Tukaj gre za prevoz živih živali in mislim, da je zadržanost tukaj predvsej velika. Najlepša hvala. Domnule ministru, osredje de întrebări pentru început. Gospod minister, kar nekaj vprašanj ste dobili. Uh, To je bil prvi krog, izvolite besedo, da na ta vprašanja odgovorite. Najlepša hvala. No, če sem iskren, sem pravzaprav pričakoval ta vprašanja. Res sem jih, prišel sem sem v Evropski parlament, v odbor, ki združuje vse cilje skupne kmetijske politike. Tukaj se trudite za to, da bi bila izpolnjena dva glavna cilja, torej ustvarjanje in proizvodna hrane. Eh, in pa tudi tehnološka pridelava hrane eh, ob spoštovanju okolja ter eh, zagotavljanje oziroma izpolnjevanje potreb potrošnikov. Ja, oni seveda potrebujejo hrano in to hrano evropskih kmetov. Evropski kmetje uporabljajo določene podporne mehanizme iz SKP. Naj se vam še enkrat eh, zahvalim tudi v imenu romunskih eh, kmetov, ki imajo koristi od skupne kmetijske politike, ki ste jo vi pomagali oblikovati in izboljšati. Zdaj smo v procesu pregleda te politike. No, in sicer gre za obdobje od leta 2021 do 2027 trenutno se pripravlja skupna kmetijska politika za Evropo, ki bo izpolnjevala določene zahteve. Številne od teh ste izpostavili tudi vi. In te zahteve in pričakovanja je izrazila tudi družba. Kmetje od nas veliko pričakujejo. No, zdaj pa glede vaših vprašanj. Ehm, rad bi bil čim bolj odločen in vas, uh, rad bi vas prepričal. Verjamem v našo sposobnost, da bomo stvari dobro analizirali in sprejeli ukrepe. No, pa naj najprej spregovorimo o podnebnih spremembah. Ko trenutno govorimo o podnebnih spremembah, spremembah, upoštevamo svoje razumevanje le teh in pa tudi mnenja ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Torej, ugotovili smo, da so podnebne spremembe resnične. In zato mora skupna kmetijska politika od leta 2021 do 2027 vključevati tudi to. Torej, posebno mesto mora nameniti tudi podnebnim spremembam. SKP se lahko odzove na podnebne spremembe prek raznih podpornih mehanizmov, ki so, po mojem mnenju, potrebni za to, da se bomo lahko soočili s to situacijo. situacija že danes ni dobra, ampak eh, v prihodnjih letih se lahko področje podnebnih sprememb še bistveno poslabša. In zato je pomembno, da eh, smo povezani tukaj, da delamo skupaj v isti smeri. Tudi glede okolja in ekoloških območij moramo delati z roko v roki. In zato naj odgovorim na uh, zelo relevantno vprašanje o tem, kako mi gledamo na vlogo kmetijstva v tem kontekstu. Kako vključiti kmete in potrošnike na to področje, ki ga želimo zaščititi? Želimo pa, da bi kmetijstvo bilo tudi produktivno um, in da bi hkrati spoštovalo biotsko raznovrstnost. Moramo pa seveda upoštevati tudi vsakodnevne potrebe kmetov, da bodo um, lahko proizvajali zdravo hrano v zdravem okolju. Zdaj pa še malo o podnebnih spremembah. Podnebne spremembe lahko uredimo na podlagi znanstvenih ugotovitev. Pri tem je pomembna tudi, eh, Biotehnologija. Treba si je prizadevati za to, da bosta človek in narava živela v sožitju. Ljudem je treba zagotoviti tudi znanja, da bodo lahko živeli na tak način. In to lahko dosežemo prek orodi, ki jih imamo na razpolago in ki jih zagotavlja SKP. SKP že prinaša rešitve za probleme, s katerimi se soočamo. In morala bi zagotoviti še več takšnih rešitev. Zdaj pa gensko spremenjeni organizmi. način, kako je sodišče eh, to zadevo interpretiralo, je zelo pomemben za kmete. Eh, tudi nam mora biti to področje pomembno. Eh, zelo pomembno tukaj pa je tudi to, da prek zakonodaje na tem področju uh, lahko prinesemo spremembe. Lahko pokažemo razliko med eh, spontanim širjenjem mutageneze in pa prenosom genomov. Potrebujemo jasno orodje za to področje. Če upoštevamo podnebne vsega, spremembe, vidimo, da biotehnologija res lahko prinese rešitve. Poleg teh eh, tehnologij in tega razvoja, ki ga promoviramo na področju rotacije, kolobarjanja, proteinskih rastlin in tako naprej. Prek tega lahko zagotovimo kontinuiteto bioloških procesov. Prizadevati si moramo za to, da bomo podprli raziskave in pa te procese, ki eh, prinašajo izboljšave in napredek. Tako bomo lahko kot rezultat tega procesa imeli nove izboljšave, Eh, vrste, eh, boljšo odpornost rastlin in živali, mm, boljše soočanje eh, s škodljivci in boleznimi. V tem trenutku nas skrbi naslednje, prav, prav tako se s tem ukvarja komisija in sicer gre za pojavnost zelo resnih bolezni, kot je tudi ksilirofastidioza. pa tudi plevel je zelo pomemben. Plevel lahko bistveno zmanjša količino pridelka. In eh, odločitve, ki smo jih res prejeli in ki jih še bomo v prihodnosti, morajo to upoštevati. kmetje pa morajo delovati uravnoteženo, um, da se bodo ustrezno odzvali na potrebe po hrani, pa tudi na potrebe po ohranjanju biotske raznovrstnosti in narave. Potrebujemo uh, ustrezno ravnotežje v naravi. Mm, te dejavnosti sinergije so del pravnega področja s katerim se ukvarjamo, bodi si v parlamentu, bodi si v svetu ali komisiji. Vse te dejavnosti morajo prinesti rešitve. In sicer rešitve za probleme, ki se pojavljajo na področju kmetijstva. Pa ne samo na področju kmetijstva. Strinjamo se z odločitvijo sodišča. Ampak eh, poleg tega eh, še naprej sledimo situaciji in eh, spremljamo tudi možno razpravo, do katere lahko pride o prihodnosti Evropske unije na področju biotehnologije. Zdaj pa odpornost mikrobov na zdravila. To je ena največjih nevarnosti za zdravje po celem svetu. Romunsko predsedstvo želi pomagati v boju proti tej težavi. In zato bo romsko predsedstvo organiziralo konferenco o zmanjševanju vrzeli v boju proti antimikrobni odpornosti. Na podlagi rezultatov te konference pa bo potem romunsko predsedstvo tudi podalo zaključke za svet. Eh, predvsem se bomo osredotočili na odpornost mikrobov na zdravila v bolnišnicah. Pravilno ste izpostavili to temo. Mm, tukaj je pomembna tudi vloga raziskovalcev. Pomembni so kmetje, eh, to jih zadeva vsak dan, eh, prav tako to zadeva politike in pa tiste, ki sprejmajo odločitve. Pomembna je afriška prašičja kuga, pomembno je, da jo obravnavamo. Romunijo je ta bolezen tudi prizadela. Od leta 2012 do 2017, kar pet let, torej smo se borili proti tej bolezni. torej v teh letih eh, je eh, Romunija branila vzhodno mejo Evropske unije, eh, ki je dolga kar 1400 km. Virus pa je prodaril tudi v Evropsko unijo. Mm, imamo Donavsko porečje, mm, ki je pomembno področje, ki morda ste ga obiskali tudi sami. Eh, zelo pomembna je tam biotska raznovrstnost, ampak eh, virus je potem prodaril ravno na to območje. Povzročil je številne težave, ki jih bo Romunija rešila, zavezana je temu in s pomočjo komisije smo tudi uspeli omejiti eh, največja okužena območja. Imeli smo tudi dobro delovno sodelovanje s sosednjimi državami, pa ne samo na ravni strokovnjakov, ampak tudi s številnimi eh, službami komisije in drugimi državami strokovnjaki so prišli iz celega sveta. Sodelovanje z njimi je bilo zelo dobro in eh, lahko so nas eh, naučili, kako je v takšnih primerih treba ukrepati. če upoštevamo vse to, vključno z našim programom v okviru predsedstva in pa vključno z razpravo, ki jo imamo v Romuniji na to temo, verjamem, da bomo skupaj lahko oblikovali ukrepe, ki so potrebni v tem trenutku. Pomembne pa so tudi naložbe v raziskave. Na ta način bomo lahko našli rešitev že v bližnji prihodnosti. Torej, upam, da najdemo rešitev za to bolezen čim prej. Naj vam zdaj tudi zagotovim, da glede na velik nabor interesov, ki jih imamo, in glede na to, da čas ni na naši strani, Tega se vsekakor eh, dobro zavedam, zavedam se političnih dogodkov, ki se trenutno odvijajo. Torej, glede na vse to bo romunsko predsedstvo dalo vse od sebe. Vključili bomo strokovnjake, številne zainteresirane strani. In eh, vse tiste, ki izvajajo medinstitucionalni dialog. čim prej želimo izpolniti prednostne naloge, ki smo si jih zadali in ki sem vam jih tudi danes predstavil. Naj za zaključek povem še nekaj. Podnebne spremembe so vključene v naše uh, razumevanje našega programa. Kako ne bi bile podnebne spremembe, so resničnost.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 Um, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu. To so orodja, ki jim omogočajo, da se zaščitijo pred škodljivci in boleznimi. Govorim o tistih škodljivcih in boleznih, uh, ki prizadevajo proizvodno in ki eh, zahtevajo denarno, finančno posredovanje. Kmetje včasih morajo dati denar iz lastnega žepa. Ampak tukaj mi nudimo podporo. Rad bi zagotovil tudi naslednje. Predvsem v odgovor tistim, ki so govorili o naši sposobnosti odziva na izzive, s katerimi se trenutno soočamo. Naj vam povem, da bomo sprejeli konkretne ukrepe in da bomo tesno sodelovali s komisijo in parlamentom. Gospa predsednica, v bližnji prihodnosti boste dobili tudi konkretne odgovore na ta vaša konkretna vprašanja. Zelo pa se mi je potrebno podati to predstavitev. Z drugimi parlamentarni odbori imamo tudi dobro sodelovanje. V mislih imam predvsem odbor za kmetijstvo Agri, eh, kamor grem vsega jutri, da bom tudi predstavil romunske prioritete. Tam bom eh, tudi izpostavil tiste teme, ki so prioriteta in ki so pomembne za svet. Tisti, ki čakajo na naše odločitve in nas spremljajo, predvsem imam tukaj v mislih proizvajalce hrane in kmete, eh, torej njim tudi moramo zagotoviti ustrezne odgovore. Hvala. Hvala. Zdaj pa drugi krok eh, vprašanj. Gospa Dela je prva, vsak pa dobi eno minuto. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni, gospod eh, minister. Podali ste zelo dolgo predstavitev svojih prioritet, govorili ste tudi o konkretnih vprašanjih in zato bi vas vprašala o stališču. Eh, znotraj tega odbora, ko gre za SKP in za eh, dvojne rezultate, torej ekonomske in pa okoljske rezultate nove SKP. Imam tudi konkretna vprašanja o eh, kapaciteti oziroma sposobnosti, da iz eh, okoljskega vprašanja naredimo priložnost za kmete. Povezati je treba kmetijstvo in okolje in to je element, glede katerega ima parlament jasno stališče. Imamo tudi eh, beljakovinske rastline, proteinske rastline, ki so nam zelo pomembne. Te se lahko uporabi v različne namene. Poleg tega imamo tudi GSO-je, ki jih v veliki meri uvažamo, pa jih evropejci še vedno zavračajo. Eh, kolega Demesmaker je prej postavil to vprašanje in sama se strinjam, da je treba. Eh, najti alternativo um, za, za to fitofarmacevtsko področje, tudi z novimi tehnikami. Hvala. Hvala, gospa Serbu. Najlepša hvala, gospa predsednica, pozdravljeni gospod minister, veliko sreče vam želim v tem semestru. Težka naloga je pred vami, ko se boste pogajali o prihodnji SKP. Nov svežen po letu 2020 državam članicam omogoča več prožnosti. Ozelenitvena komponenta pa se lahko različno interpretira na nacionalni ravni. Gre za zelo široka vprašanja. In zanima me, kako ambiciozni boste vi. Nam lahko zagotovite, da boste v svetu zagovarjali trajnostne eh, bioprakse? Ali ne boste spodbujali nacionalizacije eh, SKP-ja, tako da se države eh, ne bi lotile ehm, bolj industrializiranega kmetijstva, druge države pa bolj zelenega kmetijstva? Hvala. Gospod Turkanu. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni, gospod minister. Pozdravljeni tukaj v Evropskem parlamentu in odboru Envi. Veliko uspeha vam želimo tekom vašega predsedstva. Govorili ste 20 minut, ampak nažalost nam niste dali konkretnih odgovorov. Tukaj smo navajeni na um, konkretnejše odgovore. Gospa Grostet vas je vprašala o. Eh, ekološkem kmetovanju, pa nam niste dali pravega odgovora. Sam sem imel v mislih podobno vprašanje, ampak ne bom ponovno zastavil tega vprašanja, ker eh, sta že kolegici Grostet in eh, Dačana Sarbu postavili takšno vprašanje. 5,9 milijard je vključenih v program LIFE. 20 odstotkov rumunskega ozemlja Eh, pokriva ta program. Eno tretjino tega območja eh, pokrivajo gozdovi, ostalo pa so kmetijske površine. In kmetje imajo določena vprašanja v zvezi s tem, kako izkoriščati svojo zemljo. Sam sem se zauzemal za neposredna plačila za kmete. Se strinjate z mojim predlogom in če se, kaj boste v zvezi s tem naredili? Hvala. Gospa Schreier Pirik. Hvala, gospa predsednica. Zahvalila bi se vam, gospod minister, da ste prišli v naš odbor. Ko gre za odpornost na antibiotike, me zanima, katere ministre ste povabili na konferenco, ali je bil povabljen tudi parlament. Uh, François Grostet eh, se zelo ukvarja s to temo. Zanima me tudi, um, kakšno bo nadaljevanje potem po konferenci ali uh, boste naredili kakšno nadgradno konference. To je zelo pomembno za okolje. Zanima me tudi afriška prašičja kuga, ali se trenutno razvijajo zdravila za boj proti tej bolezni. To je uh, ključnega pomena za nas, namreč, da se ti problemi rešijo. Potem pa še volkovi. Vem, da se eh, s tem problemom ukvarja eh, tudi odbor Agri. Eh, to pa vpliva na različne živali. In gospod Dorfman je tudi vložil predlog v zvezi s tem. Gospod Parnju, hvala za besedo. Cenim. Eh, vaše predloge v zvezi z novo skupno kmetijsko politiko. Tudi kolegica Delaej je govorila o tem. Ta skupna kmetijska politika eh, v naslednjih letih eh, mora biti pregledana, s tem se bo ukvarjal tudi naslednji Evropski parlament. Treba pa je upoštevati tudi proizvodno hrane in pa varno skrbo s hrano. Kar, kar zadeva varno skrbo s hrano, je Francija 17. in 18. decembra um, 2018 v um, svetu za ribištvo in kmetijstvo predlagala posebno enoto, ki bi um, nadzorovala uh, to področje na evropski ravni. Zanima me, ali bo romunsko predsedstvo uh, spodbujalo vzpostavitev takšne evropske sile in če bo, kdaj naj bi se to zgodilo. Hvala. Gospod Bušoj. Hvala, predsednica, domne ministru uh, rezistence. Hvala, gospa predsednica, gospod minister. Antimikrobna odpornost je bila označena strani zdravstvene organizacije kot izziv za leto 2019. Sam na to gledam kot na enega eh, največjih izzivov za naše zdravstvene sisteme v naslednjih letih, še posebej, če ne bomo zdaj hitro ukrepali pomemben razlog eh, za eh, eh, ta problem pa je nerazumna uporaba antibiotikov in zdravil. Konferenca, ki jo boste organizirali marca, je priložnost za romunsko predsedstvo, da ehm, sprejme določene pomembne odločitve. Tam bodo zbrani številni ministri, prisotni pa bodo mogoče tudi kolegi iz Evropskega parlamenta. Mislim, da bi morali biti. Gospa Grostet je vodilna v boju proti antimikrobni odpornosti, lahko pa bi se te konference eh, udeležili tudi drugi kolegi. Mislim, da bi lahko prinesli dodano vrednost. Zdaj pa še nekaj o afriški prašiči kugi. Kako gledate na izmenjavo najboljših praks na evropski ravni? Določene države članice bi lahko Romuniji ponudile pomoč. V eh, Romuniji se eh, zdi, da se število primerov povečuje, bolj kot v drugih državah. Gospod Brannan. Uh, eh, hvala. Omenjeni so bili tudi veliki plenilci, v mislih imamo predvsem volkove. In uh, Slovaška je pripravila uh, študijo, ki kaže, da tam, kjer so volkovi, naj ne bi bilo uh, afriške prašičje kuge. Mogoče so torej ti uh, veliki plenilci ključni del ekosistema. Seveda obstajajo tudi argumenti proti volkovom, ampak želel sem povedati, da so tudi argumenti za volkove. Gospod eh, minister, še en velik krok vprašanj. Seveda, to je naravno, objektivno in tudi nujno, kar zadeva beljakovinske rastline. To je tema za naše predsedstvo. Tema, za katero se zelo zanimamo. na osnovi mnogih znanstvenih dosežkov, pa tudi izkušenj kmetov. Z zmanjševanjem uporabe herbicidov. zaradi večjega varstva narave. Vse kmetje sprašujejo, kaj naj zdaj uporabijo za varstvo rastlin, tako da bojo kmetje še vedno lahko primerno obdelovali svojo zemljo in tudi imeli neke proizvodne rezultate, tako da bodo lahko ohranili svoje kmetijske obrate. Evropa je odvisna od uh, uvoza. Evropska unija je velika porabnica uvožene soje. In tukaj gre na žalost za gensko spremenjene organizme. zato bomo 28. tega meseca kot temo obravnavali beljakovinske rastline, kjer bomo pregledali, kakšno je stanje in poskušali spodbuditi razpravo med državami članicami na to temo, da bi stvar spravili naprej ter razširili spektr beljakovinskih rastlin. Gre namreč za enega velikih eh, problemov, kako kmetom omogočiti obdelovanje Hkrati pa zagotoviti ustrezno varstvo rastlin za kmetijstvo različne pridelke, s katerimi bomo zagotovili eh, potrebno proizvodno hrane. Tako da bodo tudi kmetje imeli kaj od tega. Dovolj, da bodo lahko na trg dali varne proizvode. skupaj z uvajanjem novih eh, vrst rastlin v okviru zelenega kmetijstva in izkoriščanje genomov rastlin, tega, kar nam je dala narava, vse to nam bo pomagalo izkoristiti naravne danosti, ne da bi nam bilo treba zastrubljati tla s strupi. To je bil odgovor na vprašanje glede biološkega kmetovanja in eh, beljakovinskih rastlin. To so teme, s katerimi se bo naše predsedstvo ukvarjalo, saj tukaj gre za težave, s katerimi se soočajo naši kmetje. Zavedati pa se moramo izziva, kako zagotoviti pridelavo beljakovinskih rastlin, ki jih potrebujemo v Evropi. Če bomo seveda upoštevati kmetijske eh, zmožnosti držav članic. Kar je pot prinde in kvalitete, pe kar jo imam, Consiliul de Ministri acea dorință a statelor Cota. Eh, predsedujoči mm, svetu za kmetijstvo. Lahko državnim članicam predstavim eh, možno usmeritev za prihodnost. Moj dobri kolega, s katerimi imamo veliko izkušenj na področju kmetijstva. Torej, kot nekdo, ki ima veliko izkušenj na področju kmetijstva, lahko povabim tudi svoje kolege, da se skupaj pogovorimo. Ministri, lahko poskušamo najti skupne rešitve. na področju Nature 2000 in dostopa do skladov, ki ste jih omenjali. Hvala tudi za to, da ste izrazili tako zanimanje za to temo. Da. Unitate de forță pe care s-o putem crea. Vom analiza această propunere. Seveda bomo tudi pročili predlog Francije glede organa eh, za nadzor in kontrole. S kolegom Didijem sem se o tem že pogovarjal.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 ki bodo lahko potem izrazile strinjanje ali nasprotovanje z delovanjem takšnega organa. Na vseh eh, dogodkih, ki jih bo romunsko predsedstvo organiziralo, bomo povabili tudi poslance iz pristojnih odborov. sam bom poskrbel za to. Sej se zelo zavedam, da imamo skupne interese pri soočanju z velikimi izzivi, s katerimi se soočamo. Skupaj lahko najdemo rešitve. care nu s-au primit acum invitații pentru conferințele respective. In naj vam zagotovim, da boste, če še niste, prijeli vabila na naše eh, dogodke, ki jih bomo organizirali. In tudi tukaj vam izrekam neposredno vabilo, da pridete na naše sestanke, tako da boste lahko sodelovali pri razpravi o temah, ki ste jih danes omenjali. Tako se boste srečali z raziskovalci, strokovnjaki z dolgimi izkušnjami, kar nam bo omogočili kakovostno izmenjavo mnenj, kar nam bo pomagalo pri iskanju najboljših rešitev v korist vseh. populația de carnivori mari. Evident. Zdaj pa velike zveri. To je seveda tema, ki zanima vse države članice Romunija. Se tukaj strinja z pomisleki, ki jih imajo države članice čaka na sestanek kope kođeke, kjer bomo poskušali najti neko ravnovesje in se vprašali, koliko kje in zakaj naj bo teh eh, zveri. Seveda se strinjam z vami, da je treba ugotoviti, koliko eh, živali moramo imeti, kje naj živijo vsega kako zagotoviti ravnovesje, da bomo vzdrževali biotsko raznovrstnost, hkrati pa zaščitili kmete, ki seveda od nas pričakujemo, da jih bomo ustrezno zaščitili. Živinorejci se soočajo z velikimi težavi zaradi napadov velikih sveri, ki jih in povzročajo velike izgube. Tega se bomo morali lotiti. Seveda se strinjam. Hvala lepa, gospod minister, za čas, ki ste nam ga namenili. Želimo vam seveda tudi veliko sreče pri delu v naslednjih eh, mesecih. Pri delu na dosejih mesecih. Hvala lepa še enkrat. Ob pol treh pa se ponovno sestanemo z ministrico za zdravje.